bomo eh, pozneje obravnavali eh, poročilo, se je skazala za modro. Jutri bomo namreč sprejeli uravnoteženo kompromisno besedilo, ki bo korisna za Ukrajino. Najlepša hvala, naslednji je kolega Stojanov.